De heer president. Aan mijn stuur. Gospod predsednik. Die sitzung ist eröffnet. Guten Morgen. Alles. Seja, oziroma zasedanje se ponovno pričenja. Dobro jutro vsem. Eh, prva točka na dnevnem redu je skupna razprava na temo energije